ura. Eh. Sedaj po dnevnem redu prehajamo na poročilo Eskeverija integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja. Eh, besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Izvolite. Muchas gracias, presidenta. Eh, queridos colegas, el mercado único digital europeo. Hvala lepa. Evropski enotni digitalni trg je ena izmed naših prednostnih nalog. Na to smo se osredotočili v zadnjem zakonodajnem mandatu, da bi dokončali ta enotni trg. In lahko rečemo, da smo se digitalno zbudili. V zadnjem letu in pol nam je uspelo ustvariti v Evropi digitalno okolje. In to je okolje priložnosti sedaj imamo priložnost zakončati enotni trg, možno, da se iz, eh, koplemo iz krize in da potrošnike prilagodimo na novo digitalno ero, tako da bomo postali spet bolj konkurenčni. Do sedaj smo v Evropi na tem področju zaostajali v primeri z našimi glavnimi konkurenti. To je torej tudi priložnost za enotni trg. To je tudi priložnost za to, da na delovni trg v Evropski uniji vključimo mlade ljudi. E, pri tej pobudi smo poskrbeli za konsolidacijo Evropskega enotnega digitalnega trga. realnost e-gospodarstva je izredno pomembna, tako za potrošnike, kakor tudi za podjetja. Če želimo dokončati enotni trg tudi za tako imenovano e-trgovino, ehm, tukaj smo zakonodajo sprejeli leta 2010 in 2008, sedaj imamo časovnico za dokončanje enotnega trga. Ehm, Evropska ljudska stranka je na to temo sprejela tudi resolucijo. To delo v zvezi z enotnim trgom pomeni, da smo imeli mesečna srečanja od januarja 2011. Na teh srečanjih in v sklepih iz teh, iz teh srečanj uh, smo naredili veliko, ampak če želimo resnično dokončati enotni trg, moramo krok skleniti še z tem poročilom, ki ga predstavljam sedaj. Namreč, kako so nam dostavljeni proizvodi, ki jih na internet, eh, kupujemo na internetu. Če želimo enotni trg, potrebujemo tudi integriran sistem storitev nakupovan po internetu. To je eden izmed stebrov za zagotavljanje zaupanja potrošnikov in pa podjetij potrebujemo storitve dostave v Evropski uniji, ki bo to omogočili potrošnikom, podjetjem in pa zlasti majhnim in srednjim velikim podjetjem. Poslovanje na internetu, trgovanje na internetu, zagotoviti je treba, da bodo vse pošiljke dosegle svojega naslovnika na hiter način in na varen način sprejeti moramo nekaj ukrepov za izboljšavo trenutne situacije. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje. Zelo smo si prizadevali za dosego kompromisa. V odboru smo soglasno, prav tako soglasno sprejeli to poročilo. Naj povem, da je na tem področju treba narediti še veliko, veliko, z veliko izzivi se bo treba soočiti. Preden bo resnično dokončan enotni trg, naslednja sestava parlamenta in pa komisija se bo morala s tem ukvarjati, zato da bomo lahko resnično dokončali enotni trg. To so pravzaprav naše sanje. In um, vedno znova tukaj v tej dvorani ponavljam, da je pot iz krize ravno digitalna pot. Hvala. Da, Hvala lepa. Sedaj je postopek KHDI, eh, poslanka SEA. Tamarkinoren kasvu potencijalija ei saada täydellistä. Hvala lepa ne bomo izkoristili celotnega potencijala enotnega trga, če ne bomo zagotovili, da bodo optimalne tudi logistične storitve. Za majhna in srednje velika podjetja je nujno, da dostavne storitve delujejo na pravilen način. Ko smo v odboru za zaposlovanje pripravljali naše mnenje o tem, smo ugotovili, da gre za področje, ki raste hitro in to bi lahko nekatera podjetja spodbudilo k temu, da bi delovala na nepravičen način, nobenih jasnih standardov nimamo tukaj, nobenih eh, meril glede določanja cen. In nekatera velika podjetja bi lahko svoja, svoj položaj um, izkoristila in izključila druge konkurente iz trga. Najlepše hvala, poslanka Cikao, izvolite. Livrarea mărfurilor achiziționate online a fost identificată ca fiind una... Hvala lepa. Ugotovljeno je eh, bilo, da je internet eden od petih pomembni, pomembnih elementov in eh, tu eh, gre za prodajalce na drobno in izražena je bila skrb, da bo to vplivalo na čezmejne odnose. Zato je jim je potrebno zagotoviti več preglednosti, kar zadeva pogoje zla, zlasti pa tudi postopke, eh, zlasti naprimer, če pride do poškodbe eh, proizvodov ali pa do dostave z zamudo. Tu je potem tudi geografska eh, razsežnost, zlasti, ko gre za bolj oddaljene, oddaljene področje. Hvala lepa. Hvala lepa. In še enkrat dajem besedo komisarju Andorju. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. V imenu Mišela Barnija se želim najprej zahvaliti poročevalcu, gospodu Arijusu Ečevari in pa odboru IMKO za njihov prispevek k našemu skupnemu ukrepanju za razvoj digitalnega enotnega trga v Evropi. Pred dvema letoma je komisija začela z ambicioznim akcijskim načrtom o e-trgovanju in spletnih storitvah. Cilj tega načrta je, da bi razvili Eh, spletno realnost in da bi izkoristili vse možnosti, ki jih internet eh, ponuja potrošnikom in pa ponudnikom storitev. Šest sklopov ukrepov smo predlagali, naprimer posodobitev eh, omrežji, lastninske pravice in pa neutralnost interneta. Še ena pomembna pobuda zadeva dostavo pošiljk. To vpliva na vsakodnevno življenje potrošnikov in pa podjetij. Pošiljke so ključnega pomena, če želimo omogočiti e-trgovanje. To je ključni element, eh, ki mora poskrbeti za zaupanje med eh, prodajalci in potrošniki. Potrošniki se vedno pogosteje odločajo za spletne nakupe, vendar pa 45 odstotkov potrošnikov izjavlja, da jih skrbi dostava pri čezmejnih uh, spletnih naročilih. Um, zato je ključnega pomena, da izboljšamo sistem eh, dostave pošiljk. To je ključnega pomena za podjetje. Eh, vendar pa večina podjetij meni, da je pravzaprav pošiljka oziroma dostavljanje proizvodov neka ovira. Če želimo odpraviti te probleme, moramo zagotoviti, da bo spletna infrastruktura kar najbolje delovala. Zato potrebujemo, zato potrebujemo takšen sistem dostave, ki bo. Uh, um, ureden zaupanja potrošnikov in podjetij. To mora olajšati vsakodnevno življenje potrošnikov in pa poslovno življenje podjetij. Potrebujemo takšen sistem dobavljanja pošiljk, da bo uh, okrepljeno zaupanje v e-trgovino. Nujno se moramo soočiti z izzivi, ki smo jih identificirali ki smo jih identificirali v javnem posvetovanju, ki je bilo začeto leta 2012. Eh, glede na ugotovitve iz eh, vašega poročila, naj povem tudi to, da je komisija sprejela akcijski načrt leta 2013. Načrt se ukvarja z izzivi na področju pošiljk in na področju problemov, s katerimi se soočajo ponudniki produktov in pa potrošnikov. Ti ukrepi se osredotočajo na tri glavne cilje. Najprej zagotoviti je treba več preglednosti informacije za vse udeležene strani vzdolž dobavne verige in zlasti za potrošnike in pa majhna srednja velika podjetja. Drugič treba je izboljšati kakovost in pa razpoložljivost uh, spet tih dostav, zlasti uh, v, eh, čezmejno gledano in pa um, boljši, boljšo pravno gotovo za potrošnike, če pride do kakšnih napak pri dobavi, uh, potrebujemo ustrezen sistem pritožb. Številni operaterji so tukaj že začeli razvijati rešitev, in na ta način se lahko bolje odzovejo na pričakovanja potrošnikov. Industrija si mora tukaj prizadevati za napredek. Hitro pričakujemo rezultate in spremljali bomo razvoj tega področja. Mislimo, da je treba sprejeti še dodatne ukrepe, zato da se bomo lahko odzvali na potrebe majhnih in srednjih podjetij in da bomo lahko uh, Eh, se posvetili tudi bolj oddaljenim regijam. Potrošnikom in pa e-trgovcem moramo ponuditi bolj eh, primerne in transparentne storitve. Prav tako moramo spodbuditi razpravo med socialnimi partnerji, da bomo lahko zagotovili ustrezne pogoje za poslovanje v eh, sektorju dostav in pošiljk. Komisija bo skušala pri teh pri pripravi teh ukrepov vključiti vse udeležene strani. Z eh, parlamentom bomo sodelovali še naprej v naslednjih 18 mesecev. Ehm, spremljali bomo, učite, bomo učinek naših ukrepov in ugotovili, ali so potrebne še kakšni dodatni. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili razpravo. Ob 11.30 jutri bomo glasovali. In sedaj zadnje poročilo danes v skladu z dnevnim redom. Poročilo Nikolaj, preseljenke brez dokumentov v Evropski uniji. Besedo dajem poročevalki za 4 minute. Iz